Good afternoon, everybody. Thank you for being here. Let's get started with the usual point of the adoption of the agenda. Tako. Začenjamo z sejo. Prva točka na dnevnem redu je sprejetje dnevnega reda. Če ni ugovorov, je dnevni red sprejeten. Drugič, kot običajno sledijo sporočila predsednika. Najprej, kar se tiče jezikovnega profila na voljo imate vse jezike, vse uradne jezike, razen irščine in latviščine. Potem naslednja običajna točka, imenovanje poročevalcev in pa sprejetje sklepov koordinatorjev. Najprej um, um, kršitev pravne države strani Polske, o tem bom poročal jaz sam. Drugič, imenovanje poročevalcev za mnenja Teri Reintke bo poročevalka za upravljanje proračun pri, v primeru primankljajev v, v povezavi z postopkom za ugotavljanje kršitev pravne države. Um, To je bil predlog, če niče ne ogovarja, je ta predlog sprejet. Točka 3 na dnevnem redu. Delegirani in uh, izvedbeni akti. Gre za osnutek sklepa komisije v zvezi z delovnim programom komisije za leto 2018 in financiranje ukrepov unije, unije na področju nujne pomoči gre za notranji varnostni sklad. O tem aktu smo poročali vseh državah, vsem državam v okviru našega novičnika in sicer 11. oktober letos. Notranji rok za predlog sprememb je bil določen za 22. oktober potem pa še sklep komisije v zvezi z financiranjem programa za pravosodje in sprejetje delovnega programa za leto 2020. Eh, sporočilo o tem ste dobili vsi člani v našem novičniku in sicer 11. oktobra notranji rok. Za ugovor je bil določen za dne 22. oktobra toliko eh, z moje strani, kar se tiče sporočil predsednikov, sedaj pa dnevni red, ki nas čaka danes. Začeli bomo za tretjo točko na dnevnem redu. Evropska mejna in obaljna straža. Naša poročevalka je Roberta Medzola. Tukaj gre za pomembno zakonodajo. Politično delo je bilo v glavnem upravljeno v prejšnjem parlamentarnem mandatu med leti 2014 in 2019. Uradna izjava in sprejetje pa ni bilo možno, ker se je mandat iztekel. Gre za revizijo uredbe o obalni in mejni straži, ki predvideva vzpostavljanje stalnega neka stalne zmogljivosti z deset tisočimi carinskimi uradniki. Revizija um, pravniki um, torej revizija ni bila končana, sedaj pa je na voljo od prejšnjega tedna v vseh jezikovnih verzijah. Šlo je torej za tehnični postopek v zvezi z zelo pomembnim dosijem. Besedo dajem Roberti Mecoli, ki bo vsem skupaj predstavila besedilo. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Komisija je predlagala revizijo zakonodaje o obajni, obalni in mejni straži. Eh, v šestih mesecih smo dosegli na mogoče, dosegli smo dogovor med nami. in to v, v večini političnih strank v Evropskem parlamentu. Prav tako smo uspeli doseči dogovor tekom eh, prejšnjega romunskega in pa sedanjega finskega predsedstva. Um, dogovorili smo se o doseju in ga podprli tik pred iztekom preteklega mandata postopek od nas se zahteva, da ponovno pregledamo dosje. Treba je zagotoviti, da ni napak. Treba je dodati tudi nekatera pojasnila. In sicer smo morali spremeniti oštevilčenje določenih odstavkov. Prišlo je namreč do določenih izbrisov. No, tega nismo mogli narediti Eh, pred glasovanjem v odboru Libe na plenarnem zasedanju. Revizija je trajala dolgo in zato lahko dosje korigendum predstavimo šele danes v odboru Libe. S tem bo zakonodajni postopek zaključen in uredba bo lahko v naslednjih tednih stopila v veljavo. Agencija pa bo lahko začela izvajati to zakonodajo. Politično gledano je bilo ključno to, da smo marca lani dosegli dogovor. Sklenili smo, da bo agencija imela 10 tisoč uh, um, obaljnih uh, straž. S tem bodo lahko izpolnjevali naloge, ki spadajo v pristojnost tega Eh, organa. Okrepili smo sodelovanje med institucijami in pa Frontexom, prav tako smo okrepili, okrepili poglavje v zvezi z temeljnimi svoboščinami. Um, temu smo dali tudi več, večjo težo, izpilili smo uh, pritožbeni postopek in uh, predvideli smo nalogo opazovalcev za spoštovanje človekovih pravic, ki bi do nadzorovali delo Frontexa in preverjali, ali so ob tem spoštovane temeljne svoboščine. Ta jezikovna revizija ni spremenila političnega dogovora, ki je bil dosežen. Večina oziroma to, kar je bilo dogovorjeno v prejšnjem mandatu, ostaja. Spremenjen je bil samo 73. člen, ki se je skliceval na neobstoječi člen. Tako da smo sedaj to napako odpravili in v prvem eh, odstavku člena 72 smo dodali nekaj novih ubeseditev, nekaj novih določb. Mm. Potem v številnih eh, odstavkih smo imenovali iste koncepte z različnimi eh, imeni, recimo koncept nadzora nad zunanjimi mejami ali eh, šlo je za pojem nadzorovane meje, controlled borders. In ponekod smo nadomestili besedico shoot the shell. Izboljšali smo ubeseditev in preverili smo tudi vsakršno omembo osebja, zato da smo lahko zagotovili, da smo uporabili pravo besedo. Mm, dokument je dokument uh, je torej bil uh, predmet nekaterih tehničnih sprememb, nismo pa spremenili dogovora. Pomembno je, da začnemo sedaj uredbo čim prej izvajati. Eh, politični dogovor, ki je bil dosežen med vsemi tremi institucijami, mora sedaj stopiti v veljavo in, tri, mhm. in na ta način bomo okrepili uh, in varstvo na zunanjih mejah. Hvala lepa, gospa Mecola. Ja, pogosto je treba odpraviti tudi tehnične težave in eh, te je včasih težko pojasniti potem, predvsem širši javnosti. Skratka, vam je to uspelo, ima kdo kakšno pripombo? Ne. potem lahko sprejmemo ta korigendum, gre zgolj za tehnične spremembe in postopek nam omogoča, da takšen dosje brez nadaljnega sprejmemo. Torej, če nihče v odboru ne ugovarja korigendumu, potem lahko vzamemo na znanje, da je odbor pregledal popravek, korigendum. Veseli smo, da smo na korekten način odstranili postopkovne napake v skladu z našim poslovnikom. O tem bomo sedaj obvestili pristojne službe v parlamentu in na naslednjem mini plenarnem zasedanju v oktobru bomo. Uh, To objavili tudi na plenarnem zasedanju, oziroma to bo v Štrasburu, se popravlja predsedujoči. Tako. Sedaj pa naslednja točka, aktualno stanje v zadevah sveta za pravosodje in notranje zadeve. Tukaj je predvideno, predvideno izmenjava mnen s predsedstvom sveta in Evropsko komisijo. Um, ta točka je predvidena čez deset minut, tako da predlagam, da počakamo na predstavnike sveta in komisije. in da napravimo krajši desetminutni odmor. for your patience. Thank you for your patience. We might be ready to resume. Hvala za potrpežljivost. Gospod Mišu, vabim sem na govorniški oder, da spregovori o notranjih zadevah. prejšnji teden so se v Luksemburgu sestali zunani ministri. Razpravljali so o izredno pomembnih temah, temah, ki so pomembne tudi za nas. Parlament med parlamentom in uh, komisijo in svetom, kot običajno sedaj poteka izmenjava stališč o svetu za zunanje zadeve. To je zlasti običajno, ko so na dnevnem redu pomembne teme. Danes pozdravljamo predstavnike predsedstva in komisije. Z njimi bomo izmenjavali stališča, o katerih je tekla razprava na zadnjem ministerskem srečanju. Tukaj pozdravljamo Lauro Ilivakuri iz eh, finskega notranjega ministerstva in eh, svetovalko Mario Kartilo, ki prihaja iz finskega stalnega predstavništva. Strani komisije pa pozdravljamo Paraskevi Mišu iz generalnega direktorata Home na zanotranje zadeve in pa generalno direktorico Tino Astolo iz eh, generalnega direktorata za pravosodje. Uh, naj podam smernice za razpravo, tema je namreč precej široka. Uh, predstavniki se bodo osredotočili na naslednje zadeve, eh, ko gre za notranje zadeve, migracije eh, in operacije reševanja in iskanja na morju, hibridne grožnje in uporaba novih tehnologij, ko gre za pravosodje, pa bomo razpravljali o skupnih urednotah. Um, ehm, še vedno čakamo, da bo Evropska unija pristopila k Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Razpravljali bomo tudi o temeljnih svoboščinah in pa o ukrepih proti korupciji. Na to se bomo torej sredotočili pri naši razpravi in uh, o teh temah bo, ste lahko tudi kasneje zastavljali vprašanja. Predlagam, da najprej slišimo predstavnike sveta z področja pravosodja, potem pa bomo slišali še predstavnike uh, generalnega direktorata Justice, torej za pravosodje, namreč še vedno čakamo na gospod Mišu. Nekaj minuti bomo še dali, medtem pa dajem besedo predstavniku oziroma predstavnici predsedstva. To je gospa Marija Kartila. Gospa Mišu, lepo pozdravljeni. Izvolite. Spoštovani poslanci, lepo pozdravljeni. Hvala za povabilo. Vesela sem, da ste mi dali priložnost, da predstavim delo predsedstva na področju pravosodja. Ana Marija Hendrikson, naša ministrica, je v vašem odboru prednostne naloge finskega predsedstva predstavila 4. septembra, podarila je zaveze našega predsedstva. Uh, največ želimo narediti zato, da bi lahko okrepili naše skupne vrednote. Uh, rekla je, da je pravna država lepilo, ki drži Evropsko unijo skupaj in vpliva na vse vidike našega dela. Ta odbor se seveda tega močno zaveda in uh, k tej misiji pomembno prispevate. Finsko predsedstvo želi najti boljši način za spoštovanje naših urednot in svoboščin v državah članica. Želimo se boriti proti obstoječim problemom na tem področju. Želimo si bolj učinkovitega boja proti korupciji, kajti ravno korupcija spodkopava naše skupek urednot in pravil, to spodkopava zaupanje v javno oblast in pa v zdravo finančno poslovodenje. Pravosodni ministri so o tem razpravljali mm, v ponedeljek pred enim tednom. Izpostavila bom tri področja, kjer smo tekom našega predsedstva uspeli doseči napredek. Prvič, svet je ponovno podaril svojo zavezo, da si bo še naprej prizadeval za pristop Evropske unije k Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Uh, v zvezi s tem smo napovedali tudi dve direktivi, ki predstavljate manjkajoči košček, ko gre za zakonodajo o temeljih svoboščinah v Evropski uniji. Kakor veste, so pogajanja zastala in, uh, vemo, in uh, veseli smo, da bomo lahko sedaj končno nadaljevali s tem procesom ter da se bodo k malu ponovno začela pogajanja. Predsedstvo. Nameravati dve dopolnilni direktivi predstaviti tudi v Evropskem parlamentu. Drugič. Sprejeli smo sklepe v sveta v zvezi z izvajanjem Evropske listine o temeljnih svoboščinah. Deset let je ta listina pravno zavezujoča. Ta listina je postala pomemben del eh, našega zakonodajnega okvira in zato jo moramo dati pozornost, ki si jo zasluži. V sklepih je svet med drugim priznal, da ostajajo izzivi na področju nediskriminacije in uh, tukaj želi svet nadaljevati za svojim delom ter se še naprej boriti proti vsem oblikam diskriminacije. Um, v teh sklepih smo povdarili tudi ulogo civilnih družb pri tem. Kar se tiče prihodnjega dela na tem področju, se svet zavezuje k letnemu dialogu in izmenjavi dobrih praks mm, v zvezi z listino, zato da bi lahko zagotovili ustrezno izvajanje listine o temeljnih svoboščinah na nacionalni ravni. Ministri so razpravljali tudi o izzivih na področju temeljnih svoboščin z direktorjem eh, Agencije za temeljne svoboščine. Eh, ob tem smo razpravljali Eh, tudi o, o sporočanju o temeljnih svoboščinah in pravicah. Vse pogosto jih jemljemo za samo po sebi imel, umevne. Eh, omenili smo nekaj izzivov v zvezi s tem, recimo na področju sovražnega govora in pa digitalizacije. Tretjič, pravosodni ministri so se posebej posvetili tudi boju proti korupciji, razpravljali so o različnih vidikih na osnovi dokumenta, ki ga je pripravilo predsedstvo v zvezi s tem. Ehm, to je seveda mm, del širšega okvira, ki smo ga začeli na neuradnem vrhu v Helsinkih. Razpravljali smo namreč o ulogi pravosodnih ministrov eh, v, eh, na področju pravne države. Za bojem proti korupciji se moramo um, ukvarjati na vseh ravneh. Um, to je zelo pomembno, kaj ti ne na zadnje želimo ohraniti medsebojno zaupanje med državami članicami. Razprava o med pravosodnimi ministri o tem je bila zelo dobra. Številni ministri so podprli strateški okvir za uh, Eh, evropski pristop k boju proti korupciji. Številni ministri so povdarili, da mora delo na tem področju predstavljati dodano vrednost in da je treba ob tem izkoristiti vse informacije, ki so na voljo na mednarodni ravni. Treba je iskati sinergije, treba je delo med seboj usklajevati. Kakor veste, je komisija predlagala, da bi uh, vidik korupcije vključili tudi v cikel uh, za preverjanje spoštovanja pravne države. Evropska unija lahko tukaj tudi mednarodno gledano prevzame vodilno vlogo. E, praznovali smo tudi e, tretjo obletnico e, obstoja Greka in številni so pozvali k temu, da bi Evropska unija postala polnopravna članica te organizacije. Eh, omenili smo tudi novo direktivo o zaščiti žvižgačev, eh, potem tudi novo zakonodajo o uradu javnega tožilca. Tudi eh, ti dve direktivi nam bosta pomagali pri boju proti korupciji. Eh, no, eh, sedaj pa se navezujem na nekaj, kar je povedala naša pravosodna ministrica v vašem odboru septembra. Povdarila je, da bomo eh, tekom našega predsedovanja posvetili posebno pozornost vidiku preglednosti. No, mm, Številne, številni deli ministerskega srečanja so bili javni. Prepričani smo, da lahko to vrstno preglednostjo približamo Evropsko unijo njem državljanom. Eh, hvala za vašo pozornost, eh, finsko predsedstvo. Upa, da bomo tudi v prihodnih mesecih in eh, tednih in mesecih dobro sodelovali med seboj. Tako sedaj pa gospa Astola v imenu komisije. Hvala lepa, hvala lepa za vaše povabilo, da tukaj predstavimo sklepe zadnjega sveta notranjih in pravosodnih ministrov. Vesela sem, da sem lahko prvič v odboru Libe na začetku tega novega mandata. Um, kot generalna direktorica direktorata za pravosodje sem bi želela povdariti našo polno pripravljenost na sodelovanje z vami. Zahvaljujem se tudi finskemu predsedstvu za plodno ministersko srečanje prejšnji teden. Najprej nekaj besed o uradu javnega tožilca, to je omenjena že Marija Kartila. Pozdravljam dogovor o imenu prvega evropskega javnega tožilca. Upam, da bo ta čimprej imenovan na to mesto. Uh, Eh, nekaj težav smo imeli pri vzpostavitvi tega urada, ampak eh, Evropska javna tožilka mora sedaj začeti opravljati svoje delo. Potrebujemo pa tudi kolegi eh, javnih tožilcev. Komisija je zato pozvala tiste države, ki tega še niso storile, naj čim prej predlagajo imena svojih kandidatov. Države članice morajo poskrbeti za ustrezne prilagoditve v notranjem pravosodnem sistemu, polno je treba izvajati tudi direktivo o. Evropskih, Evropsko direktivo o finančnih interesih. Komisija je že poslala obvestila tistim državam članicam, ki še niso te direktive prenesle v svoje zakonodaje, za državami članicami sodelujemo in jim skušamo pri tem prenosu pomagati. Svet je sprejel sklepe v zvezi z Eurojustom, te sklepe polno podpiramo. Nova uredba o Eurojustu bo začela veljati 12. decembra letos nov zakonodajni okvir bo Eurojustu omogočil eh, bolj učinkovito delovanje na področju eh, kriminala, recimo na področju terorizma, tihotapljanja ljudi, tihotapljanja migrantov na področju kibernetskega kriminala in pa korupcije. Uh, pozdravili smo tudi nove določbe o registru v zvezi s tem. Um, za pravosodno sodelovanje želimo izkoristiti tudi no-, novo tehnologijo. Komisija je napovedala študijo o tej temi. Um, na svetu smo priročali tudi o prvi neuradni seji skupaj z ZDA o um, o e dokazih in redno vam bomo poročali o napredku z sistem. Um, mm, ta, to prvo srečanje je bilo priložnost za to, da sta obe strani povedali svoje izhodišna stališča. Komisija je jasno povedala, da mm, naše stališče določa uh, pogajalsko stališče iz sveta. Komisija je tudi jasno povedala, da je njeno stališče o pogajanjih odvisno od tega, kako se bo razvijal notranji svežen uh, v zakonodajnem postopku. V tem smislu pozdravljamo namen poročevalke gospe Sipel, ki želi kar najhitreje začeti z uradnimi parlamentarnimi postopki. Komisija je potrdila tudi mandat za pogajanje o vse eh, evropski dogovor z ZDA v zvezi s tem. Eh, razpravljali smo o vrsti podatkov, o kaznih, o pristojnih organih, o poteku dela in o varovalkah na področju varovanja podatkov in o postopkovnih jamstvih. Z ameriškimi sogovorniki se bomo v prihajajočih mesecih dogovorili o podrobnostih v zvezi s tem. Drugi krok pogajanj bo potekal 6. novembra. Cilj pa je ta, da bi dosegli konkreten napredek še pred ministerskim srečanjem med Evropsko unijo in ZDA decembra. Marija Kartila je omenila točke v zvezi z temeljnimi svoboščinami, torej gre za eh, pristop k konvenciji Sveta Evrope in eh, gre tudi za dve dopolnini direktivi, to pozdravljamo. Omenila je tudi listino o temeljnih svoboščinah. Sama bi želela omeniti še kodeks ravnanja o soočanju z osovražnim govorom na, svet, na spletu. Eh, želim podati nekaj o zadnjih informacij v zvezi s tem, kaj ti prvič razpravljamo o tem instrumentu v odboru Libe. Ta kodeks ravnanja je bil podpisan maja 2016, sedaj pokriva. Šestindevetdeset tržnega deleža v Evropski uniji, ki ga lahko prizadane eh, sovražni govor. Vse skupaj temeli na dveh stebrih. Najprej eh, učinkovito poročanje o pojavu sovražnega govora, eh, ko Mm, pride do takšnega obvestila, bi um, operaterji morali to uh, čimprej pregledati v 24 urah najkasneje in odstraniti to vrstno vsebino. In pa potem še ustrezno sodelovanje med organizacijami, civilnimi družbi, družbami, IKT podjetji in pa nacionalnimi um, pristojnimi organi. Ko gre za obesilo o ukrepih, je bil dosežen pomemben napredek. Leta 2016 smo samo 28 odstotkov tovrstnih vsebin ostranili, sedaj pa smo pri 72 odstotkih. 89 eh, odstotkov obvestil se pregleda v 24 urah v primerjavi z 40 odstotki, ko je bil kodeks podpisan. Platforme so tudi okrepile svoje osebje, ki, pri, pri, ki pregleduje vsebine, eh, pošiljajo tudi povratne informacije v zvezi s tem in poročajo javnosti v zvezi z ukrepi proti sovražnemu govoru. V zvezi z sodelovanjem za civilnimi družbami, eh, družb um, IKT družbe so vzpostavile široko omrežje nevladnih organizacij, ki sodelujo z njimi, poskrbeli so tudi za nekaj kampanj osveščanja. Ta kodeks ravnanja je prispeval k vzpostavitvi medsebojnega zaupanja in konstruktivnega sodelovanja in na ta način smo tudi dosegli te hitre rezultate. Bomo pa morali napredek še naprej tesno spremljati. Ob tem moramo seveda upoštevati tudi nacionalne pobude. Novi izzivi, recimo povezave med sovražnim govorom in ekstremističnimi skupinami, potem uh, tudi um, drugi ekstremistični pojavi, to je nekaj, kar moramo stalno uh, nadzorovati, predvsem pa se treba pa posvetiti tudi izvajanju obstoječe zakonodaje o preprečevanju sovražnega in rasističnega govora. Um, obravnavali smo tudi stanje spoštovanja pravice oseb LGBTI. Um, In razpravljali smo tudi o izvajanju splošne uredbe o varstvu podatkov. Toliko z moje strani. Hvala. Hvala lepa. Sedaj smo slišali, sedaj smo slišali podrobne analize na področju pravosodja. Obe predstavnici sta razpravljali o temah, o katerih so razpravljali pravosodni in notranji ministri. Sedaj bomo slišali še Ili Vakuri. Eh, predstavnico sveta, eh, ki prihaja iz eh, finskega notranjega ministerstva. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, hvala, da ste danes povabili predstavnike finskega predsedstva na sejo vašega odbora. Naj spregovorim o notranjih zadevah. Marija Ohisalo, ki je 4. stoletja, septembra nastopila pred vašim odborom. Torej, trenutno predseduje svetu ministrov za, zunanje, za notranje zadeve, oprostite. Um, gre tudi za obdobje za razmislek, v katerem smo želeli bolj poglobljeno razpravljati o vidikih eh, notranjih zadev. Eh, nismo se torej ukvarjali samo z zakonodajnim delom. Želela bi vzpostaviti tri točke, ki se zdijo finskemu predsedstvu eh, pomembne na področju notranjih zadev. Začela bom pri migracijah. Mm, spregovorila bom tudi o operacijah eh, iskanja in reševanja na morju. Dogodki poleti in v zgodnji jeseni so prinesli kar nekaj skrbi v povezavi z tremi glavnimi potmi migrantov preko Sredozemskega morja. Opazili smo porast prihoda migrantov na grške otoke. 11 tisoč 500 prihodov smo imeli septembra, to je najvišja mesečna številka po sprejemu dogovora med EU in Turčijo. Grčija je že sprejela nekaj resnih ukrepov, zato da bi se soočila s tem izzivom. Mm, napovedali so reformo azilnega sistema in napovedali so izboljšanje stanja v, žarinč, v žariščnih točkah. Prav tako želijo okrepiti primere uračanja uh, svet in komisija razmišljata o tem, kako bi jim pri tem lahko uh, ponudili ustrezno pomoč. Sedaj je treba razpravljati tudi o tem, kako bi lahko dodatno k temu prispevale države članice. Eh, poleg Grčije bi se morali posvetiti tudi težki situaciji na Cipru. Glede na vedno večji porast prihodov iz Turčije, pa bomo morali pomagati tudi Turčiji. Uh, Turčija se je v zadnjih letih soočala z močnim migratornim pritiskom. In kakor eh, vemo, je tukaj prišlo do novih zaskrbljujočih dogodkov. Eh, svet in eh, komisija bosta o teh novih dogodkih razpravljala ta teden. Um, kakor veste, obstajajo tudi problemi na področju dogovora o uh, pristanku ladi v. Uh, Oziroma, je prišlo do dogovora med štirimi državami, ko gre za pristanek ladi med eh, Malto, Italijo, Eh, Francijo in Grčijo. Ta dogovor je sicer časovno omejen in predstavlja pilotni projekt, vendar pa je ta dogovor pomemben tako z eh, praktičnega, kakor tudi z vidika človečnosti. Številni migranti, ki jih rešujemo na morju, so slabega zdravja in eh, z ustreznim dogovorom o sprejemu teh ljudi preprečimo, da bi se njihovo zdravstveno stanje še poslabšalo. Sedaj uh, si na mesto uh, eh, obravnave vsakega posamičnega primera želimo neke splošne sistemske rešitve. Komisija je pozvala vse države članice na razmišljajo sodelovanja v tej začasni schemi z večjim obsegom držav bi ta pilotni projekt lahko imel večji učinek. Pomagal bi državam, ki so pod pritiskom in lahko bi predstavljal dobro izhodišče za prihajajoča reforma Evropskega azilnega sistema. Želim povdariti, da če dosežemo napredek na eni izmed migratornih Mm, poti se seveda ne smemo, uh, seveda ne smemo ob tem zanemariti drugih. Posod so potrebna skupna prizadevanja. Drugi dve pomembni temi, ki bi jih želela izpostaviti, so uh, hibridne grožnje in pa nove tehnologije. Treba je okrepiti našo odpornost na hibridne grožnje, to je ena izmed prednostnih nalog našega predsedstva. Evropska strateška agenda za naslednjih pet let uh, poudarja pomen zaščite naših družb pred, uh, hibridnim, uh, pred hibridnimi grožami in pred kampanjami dezinformacij. Zato je pa potrebne nekaj več koordinacije, uh, tehnoloških zmogljivosti in uh, potrebujemo tudi nekaj več človeških virov. Potrebujemo evropski pristop eh, za podporo državam članicam za učinkoviti odziv na hibridne grožnje. Ko gre za Torej, jasno je, da je na tem področju potreben evropski pristop. Um, Potem potrebujemo tudi ustrezne ukrepe za boj proti lažnim novicam. Dezinformacije lahko imajo hude posledice. S tem se zaplete delo policijskih organov in pa drugih uh, javnih organov. Dezinformacije lahko povzročajo strah in uh, paniko in s tem še otežijo razmere. Še nekaj besed o novih tehnologijah. Potrebujemo skupen pristop k tehnološkim razvojem v kontekstu evropske notranje varnosti. Finsko predsedstvo pripisuje velik pomen tej temi. Naš krovni cilj je to, da bi ob tem organi kazenskega pregona postali bolj proaktivni in da bi ob tem lahko izkoristili tudi nove tehnologije. Ob tem pa je seveda treba minimizirati tveganja, ki so s tem povezana. Nove tehnologije. To velja za vse agencije in pa druge organe, ki so pristojni za našo notranjo varnost. Zagotoviti je treba da so zadovoljene operativne potrebe, ko gre za nove tehnologije, kot je recimo 5G. Um, tudi to bo prineslo nove izzive, ko gre za kritično infrastrukturo in pa varstvo podatkov. Mm, skupna evropska ocena tvegan v zvezi z 5G in pa skupek orodij v zvezi s tem uh, bo, pomen, bo um, predstavljal pomemben, uh, torej s tem um, se bomo lažje izognili prekrivanjem in pa um, bomo imeli ustrezno strategijo za povezavo dela za to pristojnih organov. Potrebujemo tudi krovno eh, nek krovni inovacijski laboratorij, to bo platforma, kjer bomo lahko združili agencije na področju pravosodja in pa notranjih zadev in na ta način bomo tudi omogočili dialog med njimi. Uh, um, ta laboratorij bo ne samo nadzoroval nove tehnologije, ampak bo igral tudi pomembno ulogo pri razvoju novih rešitev. Ob tem je treba seveda sodelovati z industrijo, na ta način bomo poskrbeli za prihranke in zato, da bo naše delo bolj učinkovito. Še enkrat se zahvaljujem za priložnost, za to izmenjavo stališč. Veselim se razprave za vami. Before the discussion. Voilà. Pred razpravo dobi besedo gospa Mišu z Generalnega direktorata za notranje zadeve. Gospod predsednik, gospe in gospodje, veliko veselje mi je, da sem lahko tu z vami in da dopolnim to, kar je povedalo finsko predsedstvo um, gre za um, drugi dan zasedanja o notranjih zadevah. Začela bom z varnostjo in govorila bom samo o tistih področjih, ki, kjer bom lahko dopolnila kolegico. Najprej želim povedati, da eh, komisija in ministri v celoti podpirajo eh, sklepe eh, sveta glede boja proti spolnim zlorabam otrok. Prepričani smo, da smo pri tem dosegli konkretne rezultate, da bi preprečili to, ta grozen zločin in da bi s tem tudi bolje zaščitili žrtve. Vse države članice so prevzile to zavezo. In eh, tudi nizozemski minister in nizozemska delegacija je govorila o tem, eh, kaj eh, na tem področju, kako ukrepajo na nizozemskem. Naj vam povem nekaj o rezultatih srečanja glede točke. Eh, pomembnost, da nastopamo enotno v boju proti temu deliktu in sprejetje sklepov to tudi dokazuje, to zavezo. Mi kot komisija um, se ukvarjamo predvsem z izvajanjem direktive. In drugo, in to želim prav tako povdariti, in sicer razprave o desno, o skrajnem des, desničarskem ekstremizmu, ki je vedno večji pojav in ki eh, ogroža evropske vrednote. In zato je treba najti odziv in odgovor na ravni EU. Eh, zadnji dogodki v eh, Nemčiji so pokazali, da potrebujemo in da moramo, da potrebujemo skupno ukrepanje in da je to treba tudi eh, intenzivirati. In zato eh, pozivam, da eh, je treba nadaljevati pogajanja o tem. 17. oktobra bo prvi trialog in pomembno je, da se eh, da najdemo eh, dogovor glede tega dosija čim prej. Potem drugi del, ki je prav tako povezan z varnostjo, tudi o tem smo že nekaj slišali, vendar eh, govorili smo tudi o izvajanju eh, dosijejev za interoperabilnost, predvsem zato, ker iščemo strukturiran pristop, ki bi ga uporabile vse države članice in ne moremo se privoščiti, da nekatere države članice zaostajajo, ali ne napredujejo z enako hitrostjo kot druga. Če ena država članica zaostaja, potem se s tem zavleče operacionalizacija celega sistema. Komisija, država, komisija bo tem državam članicam pomagala in obiskujemo vse države članice, da ugotovimo, ki lahko pomagamo, da se to ne zgodi. Potem razpravljali smo tudi o operacionalizaciji Evropske obaljne in mejne straže pripravili smo načrt za to in eh, predsedstvu sem to poslala, ta načrt. Eh, vsi člani eh, morajo temu posvetiti pozornost, kajti gre za pomembne menike, ki so navedene v tem načrtu. In še nekaj o migracijah. Pri migracijah, in predsednik je to že povedal, smo govorili o vseh poteh. Grška delegacija je omenila in govorila o vzhodno-sredozemski poti in tudi o večjem pritisku na tej poti v zadnjih mesecih. Potem Španija, zahodna država članica, je govorila o um, prihodu preko eh, zahodne sredozemske poti. Italija in Malta pa sta govorili o srednjem sredozemlju in seveda smo govorili nasplošno tudi o deklaraciji o reševanju eh, in iskanju, ki je bila podpisana na Malti. Prav gotovo se vsi zavedate, da komisija operativno podpira Eh, tudi torej je v zadnjih, eh, zadnjem letu in pol um, uh, usklajevala te, um, to reševanje in iskanje. In zato smo tudi pozdravili ta korak naprej, um, ki je bil storjen tjak trajnostnejši rešitvi in menimo, da um, imamo tudi že dobre pilotne rezultate, pri čemer pa je končni cilj reforma azilnega sistema. Želim povedati tudi še naslednje. Razprave o migracijah kažejo, da moramo najti rešitve čim prej. Ne gre samo za eno pot, pozabila sem omeniti Cipr. Ne gre torej samo za eno pot, gre za to, da razpravljamo o vseh poteh. In upam, da eh, bomo v naslednjih tednih imeli priložnost, da tudi z vami um, obravnavamo nov pakt o migracijah, ki ga bo pripravila komisija, pri čemer moramo ohraniti delo, ki je bilo že opravljeno skupaj z vami v zadnjem času. Um, zelo osebno želim um, povedati naslednje ocean winking nova ladja v sredozemlju z 176 osebami je trenutno na morju in na osnovi deklaracije, vendar ne samo na osnovi te izjave, bomo začeli z usklejevanjem prihoda oseb, ki so na tej ladji. Hvala za vašo pozornost in seveda bom rada odgovarjala na vprašanja. Hvala vsem, ki so predstavili ukrepe sveta in komisije na področju pravosodja in notranjih zadev. Sedaj pa sledi razprava in prvi so na vrsti koordinatorji, ki so prisotni in menim, da bo najprej da boste najprej govorila gospa Mecola in gospod Linar za ELS. Gospa Mecola, Um, želim se zahvaliti finskemu predsedstvu za vse dejavnosti na tem področju. Hvala tudi generalnim direktorjem za najnovejše informacije. Imam eno vprašanje za gospo Astolo. Ko ste govorili o številu držav članic, ki še niso um, posredovala imen za urad javnega tožilca ali imajo države članice rok uh, za to. Um, in um, verjetno bo. Uh, Je samo manjše število držav, ki tega še niso storile, in mogoče jih je tudi treba vprašati, zakaj še niso izpolnile te obveznosti. Potem, kar zadeva to, kar je povedala gospa Mehu o. Uh, deklaraciji med določenimi državami članicami. Torej ta izjava, ta deklaracija, to smo um, slišali, ni dobila zadostne podpore v eh, svetu za splošne zadeve in kako želi komisija sedaj nadaljevati, ali smo spet priča blokadi v svetu in uh, Eh, blok, priča blokadi, ki je ne bo možno odpraviti v naslednjih tednih. Gospa Sipel za SND, govorila bom nemško. Ich frage mich manchmal. Včasih se vprašam, zakaj tu sploh razpravljamo in eh, sprašujem se, kaj dela svet. Um, sklepamo o zakonih, govorimo o Evropski obaljni in mejni straži in svet pravi, to je zelo pomembno, ne zagotovijo pa osebja in sredstev. Um, svet je sprejel um, ustanovitev urada javnega tožilca, sedaj pa ne sodelujejo vsi in tisti, ki sodelujejo, ne uh, imenujejo oseb za ta urad imamo evropski svežen o azilu, ki pa, in govorim o obstoječem svežnju, ki je bil sprejet, ki pa ni povsod eh, uveljavljen v praksi. In zato se sprašujem, ali ne bi bilo bolje, da bolje uporabimo svoj čas. Uh, Eh, kot pa da tu razpravljamo o zakonih, ki se potem ne izvajajo. Pravzaprav se čudim temu, kar se dogaja. Govorimo o številu beguncev, 11500 beguncih, ki so prispeli v Grčijo in smo ogorčeni nad tem višjim številom, ne govorimo pa o tem, da je število beguncev zunaj Evropske unije veliko večje kot število beguncev, ki sploh prispejo k nam. Ravno kar smo slišali, da eh, bo najnovejši razvoj mogoče prispeval k temu, da se bo število beguncev spet povečalo. Se lahko tudi rečemo Bob Bob. Eh, Turčija vodi vojno v Siriji to je nenapovedana vojna ali kako to uh, imenovati, če ena država vojaško napade drugo državo iz eh, notranje političnih interesov, mogoče tudi zaradi neuroze do skupine prebivalcev, ki se imenujejo Kurdi. To se mi zdi nezaslišano in Evropsko unija se kar posti izsiljevati in reče, ja, Turčiji bomo dali še več denarja. Eh, doslej še nismo dobili odgovora, Na vprašanje, zakaj se sploh uporabi ta denar, ali je to res v korist beguncem ali pa se s tem mogoča, eh, mogoče financira ta nov razvoj. In eh, še vprašanje o zvezi z kibernetsko varnostjo, sovražnim govorom, napačnimi informacijami. Seveda vse to obstaja in je zelo razširjeno, vendar sprašujem se ali. Eh, ali govorimo o sovražnem govoru in desinformacijah eh, toliko tudi zato, da nam ni treba govoriti o tem, kaj se dogaja v realnem svetu. Eh, sovražni govor, eh, se dogaja vsak dan, politiki, eh, tudi crkveni predstavniki to delajo vsak dan, naprimer na eh, Polskem smo bili temu priča pred volitvami, potem zloraba otrok, prav gotovo, to je pomembna tema, vendar ob enem se sprašujem, zakaj smo včasih tako slepi za realno zlorabo, ki se dogaja v našem sosedstvu, v naši soseščini in ne na spletu. Hvala, sedaj pa gospa Intfeld za Renew. Želim se zahvaliti štirim, um, ki so podali uvod v to vprašanje. Najprej želim vprašati tudi glede formata in to sprašujem vas, gospod predsednik. Tu gre za politično odgovornost in za dialog. Eh, na politični ravni eh, med politično odgovornimi ljudmi in ob vsem spoštovanju, in čeprav cenim strokovnjake na podiju, mislim, da bi morala biti tu zastopana politična raven. Kajti današnji predstavniki nam ne morejo dajati političnih odgovorov. Mm, malo bom um, selekcionirala teme, ki so bile navedene v rad javnega tožilca. Ena od mojih skrbi je, da je še vedno velik upor uh, temu uradu in zato sprašujem, uh, ali bo res dovolj sredstev in tudi dovolj podpore za ta urad v začetni fazi. In to uh, mora zagotoviti svet uh, komisije in seveda tudi mi. Potem eh, članstvo v uradu javnega tožilca naj bi bil pogoj za prijemanje um, eh, sredstev iz, iz uh, proračuna EU, ali se strinjamo glede tega, potem um, e-dokazi med EU in ZDA. Mislim, da je to res preuranjeno in to vas ne bo čudilo, če to pravim, mislim, da je nespremljivo, da se na ta način um, da um, uradniki um, za zaprtimi vrati barantajo s uh, osnovnimi pravicami uh, državljanov in razen tega se v tem dogovoru ne upošteva direktiva o varstvu uh, um, podatkov in potem še konvencija o kibernetskem kriminalu iz Budimpešte, o kateri se tudi pogaja za zaprtimi vrati. Um, vem, da smo zelo uh, hitri pri sprejemanju zakonodaje, vendar varovala zaostajajo, naprimer zakonska varovala glede varstva podatkov. Um, 20 držav uh, to doslej izvaja, osem držav pa še vedno dela z eh, okvirnim sklepom iz leta 2008. To je smešno in komisija bi morala um, predlagati uredbo za zamenjavo te direktive. Potem Eh, reševanja in iskanja in eh, begunci, pravzaprav ne vem, kaj naj rečem. Begunsko predsedstvo, eh, finsko predsedstvo govori o pomoči Turčiji, jaz ne vem, kako naj na to odgovorim. Turčija je začela vojno, dva milijona beguncev želijo vrniti v Siriji, načrtujejo etnično čiščenje in mi govorimo o povečanju sodelovanja in pomoči sodelovanja s Turčijo in pomoči Turčiji, pa mi smo na različnih planetih. Um, tega, tega dogovora s Turčijo nikoli ne bi smelo biti in sedaj nas on, Erdogan izsiljuje in Evropa ne ve, kako se odzvati na to. In mi govorimo o eh, pomoči in sodelovanju. In še zadnje vprašanje. Dezinformacija. Sprijeli smo resolucijo prejšnji teden o tem, vendar videli smo naprimer včeraj, po pol, eh, potem, ko so bili objavljeni rezultati polskih volitev, da je direktor um, državne televizije polske bil prisoten na um, um, zmagoslavju. Um, stranke, ki je dobila te volitve. Kako je to možno in komisija se na to sploh ne odzve, odzove? To so dezinformacije, ki jih širijo tudi države članice EU. Um, ne vidim niti eh, gospi Rentke, niti gospi Strik za zelene v dvorani. Torej, opravičili so se za ne navzočnost na tej seji, sem slišal. Tudi gospoda Prokačinja ni, tako da dobi besedo takoj gospa Trdini. Hvala, gospod predsednik kar zadeva migracije, se želim navezati na to, kar je povedala kolegica v zvezi s sodelovanjem s Turčijo, kaj ti res nas preseneča, da v tem zgodovinskem trenutku Evropa še lahko razmišlja o sodelovanju s Turčijo. Slišali, slišali smo več o um, deklaraciji izjave z Malte. Eh, in se to predstavlja kot dober eh, dogovor. Vendar samo štiri države članice so podpisale to izjavo in samo tri nadaljne države, ki pa niso tako odločilni za eh, glede velikosti, so izkazali pripravljenost, da se pridružijo temu sporazumu. Ena država meni, da moramo vsi storiti več, ne pa, da bi kaj predlagala. Potem ena država je rekla, da uh, so storili že zelo veliko um, za um, razdelitev migrantov. Torej, govorimo o tem velikem uspehu Malte, jaz pa ga ne vidim. Govorimo o nekem pilotnem projektu, ampak mislim, da smo res v zaostanku. Uh, po toliko letih um, um, govorimo o pilotnem projektu za tako epohalen problem. To je malo čudno. Mogoče nekateri niso hoteli odgovoriti na to. Ne potrebujemo ad hoc rešitev za vsak prihod ladi, temveč neko rešitev, ki bo celovitejša um, za ta epohalen pojav. Kakšna, kakšno rešitev predlaga Evropa? To se je treba vprašati in sicer da ostajajo države, um, ki so države prihoda prepuščene um, um, sebi. Italija je med glavnimi eh, državami, ki jih to prizadeva. Potem pristanišča so v glavnem italijanska in maltiška, eh, ki jih to zadeva. In, eh, Razen tega, ta deklaracija predvideva samo eh, razdelitev eh, oseb, ki so prišle z ladjami nevladnih organizacij. Eh, večina beguncev pa prihaja z zasebnimi ladjami in ne z ladjami nevladnih organizacij. In zato je moje vprašanje še enkrat, kakšen je pravzaprav odgovor Evrope na to. Gospa Ernst je pravkar prispela v dvorano, prej je ni bilo. Eh, um, torej, tu imamo sedaj razpravo s svetom in komisijo o notranjih zadevah in o pravosodju, ampak to prav gotovo veste. Ja, kolega, ni tako enostavno eh, priti od A do B, predvsem ne o ponedeljkih, zato nekateri prispejo malo eh, pozneje. In to se je tudi meni zgodilo. Imam pa tri vprašanja komisiji. Morja je prvo vprašanje. Kaj nameravata storiti svet in komisija, da bi prišlo do razbremenitve situacije? Ali so kakšni načrti? da se iz Murije ljudje ne bodo premestili samo po Grčiji, temveč tudi drugot. Um, v tem taborišču je situacija grozna in je treba pomagati. Sedaj eh, je izbruhnila vojna na severu Sirije. Um, Um, begunci sicer se trenutno premikajo v notranjost Sirije 200 tisoč, ampak mogoče se bo ta smer tudi še obrnila. Uh, na vsak način pa bo ostal pritisk, kajti s tem um, um, se osvobodijo tudi um, borci IS e, in bodo mogoče se preselili v Evropo. In zato vprašanje svetu in komisiji, ali se želijo držati te dogme e, v zvezi z izjavo s Turčijo, ki nas dela iz um, um, um, take, da, da nas je mogoče izsiljevati. Mene, meni se zdi ta dogovor popolnoma um, neprimiren in predvsem tudi zato, ker se ga uporablja za izsiljevanje Evrope. Predlagam, da um, prisluhnemo najprej odgovorom, če se strinjate, vsak ima eh, tri minute za odgovor in potem uh, bo sledil drug eh, krok vprašanj poslank in poslancev, eh, ker je za to razpravo predvidenih še 20 minut, eh, bomo s tem časovnim načrtom, ki sem ga predstavil, to lahko dobro opravili. Gospod, gospod Acola, um, um, najprej EPI. E urad javnega tožilca. In potem bom nekaj povedala še o dokazovanju dokazih. E, in vprašanje je bilo e, postavljeno, zakaj sprejemamo zakone, če, se po, če potem nič ne sledi. sledi. Pri uradu javnega tožilca e, smo kar v dobri situaciji do 2020. rok. Zelo sem vesela, da um, smo se dogovorili za um, glavno tožilko, kajti s tem se stvari potem res premikajo. Dve državi še nista uh, imenovali kandidata. Za urad javnega tožilca. Prvotni rok je bil konec marca, ampak um, ko mi sar res sedaj um, sili, da se uh, izvedejo ta imenovanja, sicer ni eh, nekega konkretnega roka, ampak mislim, da je ta poziv bil tudi razumljen. Potem, kar zadeva upor, odpor eh, uradu kot takšnemu, um, mislim, da smo lahko veseli, da se je toliko držav že vključilo v to, ta inštitut in tudi švedska bo kmalu. Um, se vključila. Pravzaprav smo že zelo daleč in ta organ bo lahko zelo močan akter EU. Potem, kar zadeva sredstva, tudi to je odvisno od številnih akterov, tudi od držav članic. Vendar nisem prehudo zaskrbljena zaradi tega v tem trenutku, da bi to bil pogoj za prijemanje sredstev EU um, veste, da trenutno razpravljamo o finančnem okviru EU in tam je že povezava z spravno državo in uh, tem, kako se porablja denar EU. To bo prvi korak in potem bomo videli, kako se bodo stvari razvijale. Potem EU ZDA, um, da je to popolnoma preuranjeno in sicer ker in da to vse poteka za zaprtimi vrati in da ni varovalk. V mandatu je bilo jasno povedano, da komisijo eh, veže eh, način napredovanja dosjeja eh, pri e-dokazih in to je seveda tudi v rokah parlamenta in nadaljnega poteka pogajanj. In um, kandidat za komisara Reinders je to v svojem uh, svoji predstavitvi tudi um, povedal. Gospa Vakuri, ali želite kaj dodati um, v, z področja pravosodja? Mislim, da uh, sta bili dve vprašanji o uradu javnega tožilca, ampak gospa Astola je že odgovorila na vprašanje financiranja in imenovanja kandidatov. Um, in v bistvu se nadaljuje imenovanje članov urada javnega tožilca. Sedaj pa gospa Vakuri za notranje zadeve, ali želite besedo? Hvala, gospod predsednik. Večina vprašanj v zvezi z notranjimi zadevami poslank in poslancev so se nanašala na migracije. Zato bom najprej povedala nekaj o tem in potem bo kolegica Mišu to verjetno še dopolnila. Mi e, čutimo in to razumemo kot odgovornost predsedstva, da se zagotovi, da nobena država, država ki je pod pritiskom, ne ostane sama. E, In zato se ukvarjamo z vsemi eh, potmi migracij. In to eh, je bila tema pogovorov na svetu prejšnji teden. Trenutno je jasno, da so te poti različne in zato tudi eh, ne moremo najti neke ad hoc rešitve za vse poti naenkrat. In zato smo Italiji, Malti, Franciji in Nemčiji dali priložnost, da predsta predstavijo pilotni projekt. In izvajanje tega projekta je trenutno v rokah komisije, ki um, promovira um, izvajanje tega projekta. Potem druga pomoč državam članicam, tako kot sem povedala že v uvodu komisija in agencije um, razmišljajo o zagotovitvi nadaljne pomoči in podpore. In komisija je to jasno povedala tudi na zasedanju sveta v prejšnjem tednu. Potem situacija zunaj meja EU in sicer. Um, zunaj jugovzhodnih meja. Raz, EU, razumem kritiko, situacija je zaskrbljujoča. In zato eh, so, bodo evropski ministri za zunanje zadeve in evropski svet se ukvarjali eh, ta teden s tem. Ministri za notranje zadeve imajo pri tem svojo nalogo, uh, tudi ko govorimo um, o sodelovanju z, državam, z, člani, z državami, ki niso članice EU, ampak um, v formatu zonanih ministrov in na svetu bo to tema pogovorov. Komisija bo verjetno o tem povedala še kaj več, uh, krizno načrtovanje, to je vedno v pristojnosti ministrov za notranje zadeve, bodi si, da je to na nacionalni ravni ali tudi v različnih formato, formatih EU. In sedaj bo temu še nekaj dodala gospa Mišu. E, začela bom z iskanjem in reševanjem. E, štiri države, Italija, Malta, Nemčija in Francija, S tem se je začelo in potem so nekatere države članice jasno povedale, da bodo to podprle in da bodo sodelovale. Nekatere države članice so rekle, da Eh, to, ta projekt ocenjujejo pozitivno, da pa so potrebne še nadaljne evalvacije, vendar vse se pričakujejo rešitve na ravni EU glede reforme azila. Nekatere pa seveda eh, omenjajo tudi, da bi tak eh, izjava lahko imela um, učinek, da pritegne dodatne begunce. Eh, ta izjava vsebuje nekatere operativne vidike, um, ki, um, ki eh, smo jih izvajali že v lanskem letu, naprimer Komisija Italija-Malta. Prejšnji petek smo imeli sestanek o um, operativnih vidikih in kako bo ta operacionalizacija potekala na Malti in v Italiji, kdo bo pomagal. Um, Europol, Evropski urad za podporo azilu in tako naprej. In potem gre seveda tudi za čas. Jasno je, da v enem mesecu eh, ljudje, ki so prosilci za azil, jih je treba premestiti, kajti um, videli smo, da prihaja do zamud pri premiščanju prosilcev za azil, pri premestitvah. Ampak rekli smo, to je pilotni projekt. Uh, Eh, in na osnovi eh, izkušenj iz tega bomo pripravili dolgo trajnejše rešitve. To še ni trajna rešitev, ampak državam članicam, ki sodelujo, pomaga, da vidijo, kakšni so pogoji za sodelovanje in to je pozitiven korak tja k bolj trajni rešitvi. Potem še nekaj o Turčiji denar, ki ga dajemo Turčiji, je namenjen beguncem v Turčiji in sicer eh, učiteljem v šolah za živila in zato se Turčija pritožuje, da ne napredujemo toliko hitro, ker mesečno plačujemo. Torej, eh, denar je vsega, uh, sicer vezan, vendar uh, se ga potem izplača na osnovi dokazil. Um, prejšnji teden smo. Um, razpravljali v tem prejšnji teden in tudi objavili informacije, torej, um, kaj um, plačujemo in koliko plačujemo. To se sedaj seveda nadaljuje. Uh, naslednji koraki eh, bodo odvisni tudi od rezultatov eh, srečanja ministrov z zunanje zadeve in sveta, ko gre predvsem za eh, situacijo v Siriji in eh, to, kar dela v Turčijo v Siriji, Siriji je zelo zaskrbljujoče. Potem Grčija. Kolegica je omenila, kako pomagamo Grči, morja, vendar so bilateralni dogovori z državami članicami o mladoletnikih brez spremstva, o premestitvi teh oseb iz Grčije. Mi financiramo bolj uh, um, um, transfer ranljivih oseb z um, otokov v Grčijo. Vendar z organi v Grčiji iščemo trajnejše rešitve. Oni imajo določene načrte glede na reforme nacionalnega azilnega sistema um, in kako um, zagotoviti boljše rešitve tako na otokih, kot tudi v Grči sami. Mi smo sprožili krizni načrt v primeru, da se bo v naslednjih tednih kaj zgodilo. Z tehničnega vidika, tu vas lahko pomirim, so agencije, naše službe um, pripravljene in so tudi v pripravljene različne scenarije, v naslednjih tednih in o tem potekajo pogovori tudi s svetom. Europol, Frontex, Um, so tudi pripravljeni na več registracij in nadzor, na kontrol in sicer ne samo v Grčiji, tudi v Italiji, Cipru, na Malti in v Španiji. Torej upoštevamo vse poti kar zadeva naslednjo fazo, um, moramo najti trajne rešitve um, in upam, da nas, nam boste pomagali pri iskanju teh trajnih rešitev. Načrti so že na razpolago. In um, tudi jutri bomo še lahko razpravljali o tem. Predlagam eh, še naslednji drug krok. Moramo pa se zavedati, da je na dnevnem redu še veliko točk, da smo pod časovnim pritiskom, ampak tisti, ki želijo besedo, jo dobijo, ampak prosim vas, da niste daljši od ene minute, tako da bomo malo nadoknadili eh, čas. Claude Morales je na vrsti naslednji. Moje vprašanje so bila povezana z iskanjem in reševanjem in z morjo in eh, ste že odgovorili na to. Rad bi zastavil še vprašanje o horizontalni direktivi o boju proti diskriminaciji. Mislim, da bo to predmet razprave čez deset dni. Eh, ne vem, ali je to uh, v pristojnosti gospe Mišu ali v pristojnosti gospe Astole. Ali nam, kaj, ali nam lahko date malo več informacij o tem, eh, če bo razprava potekala? O morju pa so že drugi kolegi zastavili dovolj vprašanj. Gospod Ždehovski. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Drugič boste morali biti bolj strogi pri koordinatorjih. To je moj predlog vsaj. Vendar pa bi rad zastavil le zelo preprosto vprašanje. Borimo se za demokracijo povsod po svetu in pred enem letom je prišlo do spremembe režima na Maldivih. Maldivi so zelo eh, majhna in zelo lepa država z, eh, na tisoče otokov v Indijskem oceanu. In imeli naj bi eh, opustitev vizemskega režima z to državo. Ali se pripravljate na to? Nas kajti ta država nas podpira v boju proti terorizmu in na številnih drugih področjih. Naslednji govorec. Hvala lepa, oziroma govornica, gospa Spurek. Potem, kar je gospa Intveld povedala o invaziji Turčije v eh, Sirijo, eh, je vprašanje, eh, ki ga zelo pogosto slišimo. Slišala sem, da eh, so na zadnjem svetu o pravosodju in notranjih zadevah razpravljali o eh, pristopu Evropske unije k listini o temeljnih človekovih pravicah. Zanima me, katere konkretne korake namerava sprejeti svet v prihodnih tednih, ko bodo potekala pogajanja o tem dosjeju. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Moreno Sančes. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Čisto na kratko. Gospod Mišu, dejali ste, da kar zadeva razdelitev eh, migrantov, da je to zelo pomembno. Že zadnja leta je to zelo pomembna tema, odkar sem poslanec. Kako naj bi zdaj izgledali naslednji koraki? Imamo pilotni projekt, tako so se pričeli številni evropski projekti, eh, kot eh, recimo eh, Schengen, ampak zdaj nas čas že priganja. Kateri bodo naslednji koraki? Kako izgleda časovnica? In govorili ste tudi o mladoletnikih brez spremstva. Katere ukrepe boste sprejeli za nje? Najlepša hvala. Naslednji je na vrsti gospod Urik. Hvala lepa, gospod predsedojoči. V svojem poročilu ste omenili boj eh, proti desničarskim skrajnežem. Eh, to je povsem razumljivo, ampak niste omenili boja proti eh, islamskim skrajnežem, kajti tudi ti so prisotni v Evropi in predstavljajo veliko grožnjo. In potem se je potrebno boriti tudi proti levičarskim skrajnižem, proti novodobnim komunistom, ki govorijo o uh, enakosti vseh, ampak ne govorijo o enakosti, kar zadeva priložnosti, ampak uh, o enakostih eh, med različnimi razredi. In to mislim, da je tudi nevarno. Torej vsi skrajneži spadajo v isto kategorijo ali ne bi morali razmisliti tudi o tem. Gospod Vandentriš. Imam vprašanje za gospo Mišu, ki je govorila o e, desničarskih skrajnežih in o sovražnem govoru. To je tema, ki je v Belgiji zelo aktualna. In sicer smo pred kratkim dobili poročilo Urada za varnost, e, ki pravi, da je že več kot 3000 oseb na seznamu sedem, uh, naj uh, bi jih bilo že uh, v fazi priprav na izvedbo terorističnega dejanja. Skrajna levica je pogosto celo bolj nasilna kot skrajna desnica. To uh, vidimo tudi v Belgiji. V Italiji je prišlo do napadov na pripadnike. Uh, Severne lige, eh, potem je prišlo do napadov tudi v eh, Nemčiji in na tisoče levičarskih skrajnežev je že izvedlo različne napade. Zanima me, katere so vaše prednostne naloge. Ali gre za eh, težave z kriteriji, ali gre za oceno tveganja za našo družbo. Naj še dodam, da je v Belgiji sindikat policije danes zahteval in sicer citiram, da se sprejmejo ukrepi za desničarske skrajneže, ki pa jih eh, nikoli niso zahtevali za levičarske skrajneže najprej predstavnici komisije, potem pa svet in prosim, da ste čim krajši. Največ eh, dve minuti bom dal vsakemu. Razumela sem, da ste zastavili vprašanje v zvezi z eh, direktivo o enakopravni obravnavi. Prihodni teden bomo v svetu epsko imeli razpravo na to temo na ravni ministrov in sicer želimo najti nov pristop oziroma razviti neko strategijo, s katero bomo lahko nadaljevali in dosegli tudi napredek. Dobro. Naj samo nadaljujem s tem, kar je dejala predsedujoča sveto, kot je dejala komisarka Dali, bo počakala na eh, rezultate sveta EPSKO in potem se bo odločila, kaj storiti. Kar pa zadeva dopolnilno direktivo na temo pogajan o konvenciji, odločitev bo najprej moral sprejeti svet. In potem, ko so vražnemu govoru, kodeks ravnanja vključuje vse vrste sovražnega govora. Edino, kar sem dejala, je, da se sedaj soočamo z novimi izzivi in eden izmed novih izzivov je eh, povezava eh, med eh, tistimi, ki uporabljajo sovražni govor in ekstremističnimi oziroma skrajnimi skupinami, ampak na vsak način je potrebno vse vrste sovražnega govora obravnavati enako. Sedaj pa svet za notranje zadeve. Najlepša hvala gospod predsedajoči, najprej kar zadeva uh, nasilne skrajneže. Predsedstvo je povdarilo, da se bomo morali politično in uh, ideološko soočiti z vsemi vrstami ekstremizma, kot veste. Smo se dolgo osredotočali na džihadiste in eh, na džihadistične skrajneže. Hkrati pa smo ugotovili, da zadnji podatki kažejo, da se krepi desničarski ekstremizem. In zaradi tega smo se na zadnjem svetu osredotočili ravno na to. Hkrati. pa bi rada poudarila, da ne želimo izključujočega prestopa, ampak vključujoč pristop in se bomo tudi s tem pojavom soočili v vseh eh, oblikah. In gospa Mišu za zaključek. Naj dodam le dopolnilo, kajti na eh, večino vprašanj eh, ste že slišali odgovore. Naj se torej osredotočim na mladoletnike brez spremstva. Imamo že direktivo vendar pa je ena izmed prednostnih nalog, da naše prizadevanje še ukrepimo in da bo ta direktiva dejansko izvedena in eh, da bomo odpravili vse pomankljivosti. Kar pa zadevaš časovnico, kot veste, eh, si močno prizadevamo, čakamo na novo komisijo in do konca leta 2020. bomo našli eh, način, da to rešimo. Sedaj pa k vizumski politiki. Vizumska politika se je spremenila. Obravnavamo posamezne države in uh, sprejemamo ocene glede na situacijo v posameznih državah. Hvala lepa za to, da ste odgovorili na kratko, kajti kar nekaj vprašanj je bilo zastavljenih. Hvala lepa vsem eh, gostom eh, oziroma gostjem. Hvala lepa predstavnikom, eh, predstavnicam finskega predsedstva in pa predstavnikom komisije. Gospod Astolo pa bi rad povabil, da ostane v dvorani kot generalna direktorica za pravosodje in potrošnike, kajti obravnavali bomo naslednjo točko. Razprava pa bo potekala za zaprtimi vrati. Obravnavali bomo zasebnostni ščit eh, med Evropsko unijo in ZDA. Prosim, da vsi, ki nimate pravice ostati v dvorani, dvorano zapustite. Hvala lepa.